izzival, da se ta ukrep preprosto prekliče oziroma, da se ta sredstva povrnejo malim in srednjim podjetjem, ki to cesto uporabljajo za svoje poslovne namene. Hvala lepa, s tem smo zaključili to točko in smo pri poročilu Strdi o trgovinskih ovirah in ovirah za naložbe. Gospod Strdi, imate na voljo 4 minute kot poročevalec. Najlepša hvala, gospod, poročeval, gospod predsednik. Februarja letos je bilo oblikovano poročilo o trgovinskih ovirah in naložbah gre za to, da se odpravijo netarifne ovire za trgovanje in da se premagajo izzivi, s katerimi se sooča Evropska unija zaradi širokega razpona netarifnih ovir za trgovino. Čeprav imamo številne ukrepe in usmerjenost prosti trgovini, ponavadi poskušamo odpraviti tarifne ovire, vendar pri tem pozabljamo, da obstajajo netarifne ovire, ki so stalno prisotne in zelo zaskrbljujoče, ter nas vse veliko stanejo. Države članice vedno pogosteje posegajo po teh protekcionističnih orodjih. Že prejšnji teden smo slišali od eh, komisarja za trgovino, da obstajajo nove netarifne ovire. In vendarle se moramo zavedati dejstva, da se naši strateški cilji lahko uresničijo le, če bomo učinkovito odpravili to vrstne trgovinske ovire. Skupaj si moramo deliti predanost za to, da storimo korak naprej z odločnimi načrti za naslednje ukrepe. Rad bi videl, da bi komisija odpravila vse ukrepe, ki delujejo v smislu netarifnih ovir, ki od, onemogočajo eh, delovanje podjetij s tako imenovanimi ukrepi na podlagi sporazuma TBT. Prav tako mora sprejeti komisija ustrezne gospodarske ukrepe za odpravo to vrstnih ovir, tako da se bomo lahko borili proti netarifnim oviram. Vidim, da je tudi se opravičujem, pravi govornik. Hvala, gospa komisarka, čeprav sem se zmotil v vašem imenu, imam dejansko vprašanje v zvezi s tem, kaj vi menite o tem, kako bi omejili te ovire, gospa Redingova, kako lahko preprečimo vse škodljive uh, učinke netarifnih ovir pri čezmejni trgovini v Evropski uniji. Prav tako menim, da je treba ponovno prevrednotiti delovanje obstoječih STO in TBT sporazumov. Glede na netarifne ovire je bistvenega pomena, da zagotovimo vzajemnost, recipročnost pri eh, sodelovanju s partnerji in tudi, da osvestimo širšo javnost in vsa podjetja ter javne pristojne organe, da se skupno borijo proti netarifnim oviram treba je pogledati tudi, eh, kako bi lahko sodelovali z STO, OECD ali drugimi mednarodnimi trgovinskimi organizacijami v skupnem boju proti obstoječim netarifnim oviram, zaradi tega, ker to negativno vpliva na potencijalne tržne deleže, ter je to pomembno za vse nas. Zato bi bilo korisno, da bi imeli tudi eh, mehanizme zgodnega opozarjanja na to vrstne netarifne ovire in zato menimo, da moramo stopiti skupaj z našimi ključnimi partnerji in se povezati tudi z mednarodnimi institucijami, da se lotimo odpravljanja netarivnih ovir. Treba je ugotoviti sicer, da so to občutljiva področja, občutljiva vprašanja, ki za nekatere države v razvoju pomenijo zelo veliko, tudi ve, veliko razliko med stagnacijo in razvojem. Ampak rad bi pozval vse skupaj, da se temu dejansko posvetimo in zahvalil bi se tudi vsem, ki so sodelovali z menoj, tudi poročevalcem v senci in vsem, ki so vložili veliko truda v to. Upam, da boste naše priporočilo upoštevali, gospa komisarka. Hvala lepa, gospod Stradi. No, narava te razprave je vsekakor zelo pomembna. Vendar imamo samo najavljene govornike v postopku, ujemite mojo pozornost. Spoštovani gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Zahvaljujem se gospodu poročevalcu za njegovo poročilo, kaj je podal zelo dober pregled nad vsemi težavami, ki še vedno vladajo v trgovini. Spoštovana gospa komisarka, rad bi se lotil ene teme, ki me zelo zaposluje. V Evropskem parlamentu smo imeli razpravo na mini plenarnem zasedanju v Bruslju pred vrhom USA oziroma ZDA Evropska unija in razpravljali smo o klauzuli by American in pa o zakonu o delovnih mestih, ki je sedaj v kongresu v obravnavi. Predstavni eh, komisar ni mogel biti tam, potem pa se je med razpravo zamenjal tudi predstavnik komisije in že takrat smo izrazili skrb, da vsebina razprave sploh ne pride do predstavnega komisarja. Potem pa sem se začudil, ko je na zasejanju našega odbora predstavnik komisije dejal, da, to, da sploh ni obveščen o temi. To je zelo dobra tema in prosim, gospod komisarko, da sproži to temo v komisiji in prosim, da se parlament jemlje resno. Hvala. Gospa Tihal ima besedo najlepša hvala. Poročilo komisije v zvezi z netarifnimi ovirami kaže, da bo v kratkem velika večina gospodarske rasti pravzaprav potekala zunaj Evropske unije. Konkurenčnost Evropske unije in njena industrijska politika so odvisni od tega, kako pregledno je naše trgovanje, še zlasti na področju surovin. Tudi trgovinski odnosi z Merkosurjem in Indijo so zelo pomembni. Tu gre vendar za velike naložbe Evropske unije, ki so se naprimer v Indiji povečale za štirikrat in vendarle Indija še vedno dviguje različne oblike trgovinskih ovir. To se dogaja tudi v drugih državah po svetu, ki so pomembni partnerji Evropske unije, vendar se poslužijo teh in drugačnih ukrepov, tako tarifnih kot netarifnih, čeprav istočasno potekajo tudi njihova pogajanja o trgovinskem sodelovanju o prosti trgovini z Evropsko unijo. To pa močno prizadeva tudi evropska podjetja, še zlasti tista, ki se ukvarjajo s pomorskim transportom. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Lahko se samo strinjamo z gospodom Strdjem o tem, da gre za zelo širok razpon posameznih ukrepov v svetovnem merilu. Nekateri partnerji se zelo močno potrebujejo, eh, podsužujejo teh ukrepov in zato je res treba najti pravo rešitev za ta pojav. Veliko je ukrepov, ki temeljijo recimo na postopkih certifikacije, na tehničnih normah, pod pretvezo varovanja zdravja in podobno. E, in pogosto gre samo za izgovor za uvajanje protekcionističnih ukrepov. Proti temu se moramo boriti, ker je to proti interesom vseh udeležencev na trgu. Moramo najti skupno platformo na globalni ravni in zagotoviti pogoje za prosto trgovanje. Hvala lepa, gospod Segedi. Gospod predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi, čestitam gospodu Stardijo, iskrene čestitke za to poročilo. To, da ne politično, ne gospodarsko se ne morem strinjati s tem poročilom, kajti ne tarifne omejitve so razumljive, kajti smo sredi gospodarske krize in posamezne države želijo zaščititi svoje lastno gospodarstvo. Prosta trgovina je določena gospodarstva pripeljala v revščino. Posamezna gospodarstva niso mogla znižati stopne brezposelnosti. Kaj je torej rezultat? ne bi smeli spodbujati eh, svobodnega gospodarstva oziroma svobodnega trga, ampak bi morali postati bolj patriotski. Potrebujemo močna patriotska gospodarstva, ki sodelujajo v zvezi držav, tako da se osredotočajo na lokalne trge. In tako ustvarjajo novo podlago, na kateri se lahko ponovno gradi Evropo. Gracias, kolega. Ja, ora. Najlepša hvala. Sedaj pa še Sean Kelly. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi gospodu Strdju bi se rad zahvalil za dobro pravno delo in za njegov predlog. Stališče Evropske unije je, ja, mora biti jasno, čeprav imamo svoje težave, tako v evroobmočju kot s trgom nasploh, ekonomska situacija je težavna ampak ravno zaradi tega se moramo potruditi in poskrbeti za pošteno trgovanje, da ne bomo imeli še hujših posledic in odprava netarifnih ovir pri trgovanju je vsekakor problem, ki ga je treba reševati globalno. Ker tu gre v bistvu za protekcionizem in tega v tem sodobnem času ne bi smeli dopuščati. Prav tako je treba spomniti, da gre za trgovinske sporazume, ki so koristni za obe strani, da so dobri tudi za evropsko konkurenčnost in da se moramo zadev lotiti z praktičnega vidika, vendar se zavedati, da je to občutljive področje. Najlepša hvala, Šon. Sedaj pa dajem besedo gospodu Ferreri. Najlepša hvala gospod predsedujoči. Res je, da moramo še veliko postoriti in razprava o prostem trgu je ponavadi nekaj, kar poteka v duhu prepričevanja nekaterih, da imamo določene ovire, ki nam eh, onemogočajo napredovanje. Realnost pa je drugačna. Gre za liberalizacijo trga v svetovnem merilu in to je privedlo do socialnega dumpinga, tudi do dumpinga našega okolja in tega ne moremo preprosto ignorirati. Posod se znižujejo plače naših delavcev, znižuje se življenski standard, prav tako prihaja do nesmotrne rabe energije in če se štejemo vse te elemente in če hočemo omejiti vse te ovire, ki jih imamo, konec koncev ugotovimo, da prihaja samo do fraz, ki so zanimive za zavajanje javnosti. Treba je pa zastaviti v bistvu drugače vprašanje. Ali lahko še vedno govorimo o liberalizaciji trga, če imamo take gospodarske eh, pogoje, kot jih poznamo zdaj. Predvsem pa ne smemo sami sebi pljuvati v skledo. Gospe in gospodje, gospa komisarka, rad bi najprej čestital poročevalcu gospodu Stadiju in sicer bi rad podaril, da je to področje, ki res terja podporo Evropskega parlamenta. Evropska unija si je že zdavnaj zastavila za cilj odpravo netarifnih ovir za trgovanje, ker te ponavadi niso utemeljene in lahko močno vplivajo tudi na znižanje tujih investicij. Včasih gre za zadeve, ki jih lahko neposredno navežemo na ustavna vprašanja, kot je naprimer tudi četrti člen pogodbe o delovanju Evropske unije, ki se tudi ukvarja z odpravo netarifnih ovir za trgovanje, govori tudi o mednarodnih investicijah in podobno. Poglejte si ta člen in videli boste, da gre za pomembna vprašanja, treba je videti, na kakšen način Japonska in Kitajska naprimer omejujeta dostopanje naših podjetij na trg. Naša podjetja moramo tukaj podpreti. Da, hvala lepa vsem govornikom in s tem predajam besedo še zadnjemu govorniku. Sportatorilor europeni pe piecele externe trebuie să fie eliminate. Vse ukrepe, ki omejujejo dostopanje naših podjetij do trga v drugih državah, je treba podpreti. Skupen dostop do trgov je pomemben za vse, za vse udeležence v dvostranskih sporazumih in zaradi tega moramo podpreti razvoj kodeksov poslovanja, tudi kodeksov javnih naročil in podobnega. Tudi evropska podjetja bi morala imeti možnost, da sodelujejo na natečajih v tretjih državah in zato potrebujemo stabilne pogoje na svetovnem trgu. Rada bi poudarila, da je nujno, odpraviti to vrstne omejitve, ki škodijo podjetjem Evropske unije, ker smo tudi mi pravzaprav najpomembnejši izvozniki storitev. Dobro, zaključimo z razpravo pri tej točki s govorom podpredsednice komisije gospe Reding, ki se bo odzvala na vse te pripombe in komentarje v današnji razpravi. Izvolite, gospa Reding. President. Hvala, gospod predsedujoči. Dovolite, da najprej se zahvalim komisijo INTA in najbolj poročevalcu, gospodu Robertu Sturdiju, za to, da je prevzel to nalogo obravnavanja ovir za trgovanje, zlasti netarifne ovire, ki postavljajo naše, naša podjetja v neenakopraven položaj v tretjih državah. To poročilo govori predvsem o netarivnih ovirah in je posledica oziroma nadaljevanje poročila z marca letos. In to gre takoj na dnevni red izvajanja v naši trgovinski politiki. Razsvetlili ste politično razsežnost in hvala za to. Seznanili smo se z vašimi predlogi in ko pravim mi, govorim v imenu tudi kolega Karla de Gorta ki je odgovoren komisar za ta dosje. Lahko vam le zagotovim, da bo komisija še nadaljevala z tem, da si bo prizadevala za odpravo netarifnih ovir z regulatornim sodelovanjem zlasti, vendar ne izključno z našimi strateškimi partnerji. Kot poročilo jasno povdarja, bomo seveda spoštovali pravice naših partnerjev, da vzpostavijo svoje ravni zaščite za politične ukrepe, kar zadeva varnost in okolje. Naj podam samo en primer regulatornega sodelovanja, ko je komisija mimo grede na zadnjem sestanku 29. novembra letos obvestila parlament Govorim o transatlantskem gospodarskem svetu v Washingtonu, kjer so ZDA in Evropska unija dosegle dogovor o krepitvi sodelovanja na številnih zakonodajnih področjih, ključno z e-vozili, nanotehnologija, informacijska in komunikacijska tehnologija. Glede vprašanja akta o delovnih mestih v ZDA, Moramo reči, da komisija to tesno spremlja. Zavedamo se, da nekaj najbolj zaskrbljujočih elementov žal ni šlo skozi zakonodajni postopek v ZDA. Naš prostotrgovinski sporazum uporabljamo tudi za obravnavanje regulatornih ovir. Sporazum s Korejo je zelo dober primer tega pristopa, saj zajema številna pravila o sektorskih regulatornih vprašanjih, kar zadeva vozila, elektroniko, medicinske pripomočke. Na nedavnem sestanku trgovinskega odbora, ki se je vzpostavljal v okviru tega sporazuma, je korejski minister skupaj z našim komisarjem uspel doseči dogovor o še odprtih regulatornih vprašanjih v zvezi z avtomobili. Pomen regulatornih vprašanj in medsebojna povezava med odpiranjem navzven in navznotar, kar zadeva trg, bo še vedno predmet razprav in obravnave na komisiji. Na komisiji predpostavljamo. Pred predvidevamo organizirati sestanek na to temo januarja. Poleg tega pa gre tu ne le za uvozne omejitve, ampak tudi za naložbene omejitve. To je zelo pomemben stebr trgovinske politike Evropske unije za nadaljne obdobje. Kot veste, odprava trgovinskih ovir ostaja prednostna naloga naše trgovinske politike. Naslednje poročilo o teh ovirah bo komisija pripravila marca 2012. Temeljilo bo na priporočilih iz vašega poročila, kar pomeni, da je res zelo pomembno, gospod poročevalec, da imamo zdaj pred seboj to poročilo. To poročilo bo služilo za navdih in podporo za skupno delo komisije držav članic in Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa podpredsednica, gospa komisarka. S tem zaključujemo razpravo in čestitamo gospodu Strdiju. In mislim, da lahko rečemo, da je bilo upravljeno dobro delo. Glasovanje o tem besedilu bo potekalo jutri v času kosila na koncu dopodanskega dela. Zasedanje nadaljujemo jutri, v torej 13. decembra od 9. do 2. in od 3. do 8. in potem od 9. do 11. Dnevni red je objavljen in je na voljo na spletnih strani Evropskega parlamenta. Zaključujem današnje zasedanje in želim vam lahko noč.